temi. Predsedstvo bo še vedno na voljo za izmenjavo mnen o tem pomenu vprašanju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Hvala lepa za vašo zavezanost pri tem vprašanju. Hvala. Hvala. Sedaj pa še nekaj. Imam dva predloga za rezolucijo od ELS in pa SND. Renew torej in pa zelenih, uh, eh, svobodno zavezništvo in pa potem še drugo resolucijo um, skupine identitete in demokracije. Sedaj je razprava zaključena in glasovali bomo jutri. Naslednja razprava bo jutri, v četrtek uh, eh, 19. septembra, torej od 9. pa do 2. Uh, in potem še od 3. pa do 4. popovdne. Uh, dnevni red je bil objavljen in to bo tudi um, dostopno na spletni strani Evropskega parlamenta. In sedaj smo torej, uh, zaključili sejo in um, hvala pa vsem in lep večer.